So if I can call the meeting uh, to order, uh, I will be... Lepo pozdravljeni. Začeli bomo z današnjo sejo. Danes bom predsedovala sama. Naša predsedujoča je na trialogu o telekomunikacijskem svežnju, zato bom imela to čast, da predsedujem sama. Dobili smo predlog, da bi sedmo točko preložili na kasneje. Lahko to spremijo, torej da bi preložili sedmo točko boljšim predstavljam notnega trga naproti na jutri. Se strinjate s tem? Da, vidim, da kimate. Dobro. Sedmo točko smo torej črtali za danes, drugače pa imamo pred seboj osnutek dnevnega reda. Lahko spremimo dnevni red. Odlično. Sedaj gremo na drugo točko sporočila predsednice. Pozdravljam vse tiste, ki gledate današnjo sejo preko spleta. Predvajamo namreč v živo današnjo sejo. Govorili bomo namreč eh, ravno o digitalnem notranjem trgu. dokumenti za današnjo sejo so tudi na voljo na spletu, na spletni strani Evropskega parlamenta in odbora. Sedaj gremo na naslednjo točko, spletje zapisnika seje 4. junija. Lahko sprejemo zapisnik. Ima kdo kakšno pripombo? Če imate pripombo, to sporočite sedaj. Vidim, da nihče nima nobene pripombe. Lahko zapisnik sprejemo torej. Sedaj gremo na četrto točko največje, najnovejše informacije o trialogih in dogodkih. Sama sem sodelovala na seji delovne skupine o intelektualni pravici. Srečali smo se 13. junija in govorili predvsem o audiovizualnem sektorju. Videli smo predstavitve avtorjev, umetnikov o financiranju te industrije. Dobili smo tudi poročila potrošnikov, akademikov in ugotovili, da imamo toliko različnih mnen, pristopov, da je ta zadeva tako zelo kompleksna zaradi razdobljenosti sektorja in v vsakem posamičnem delcu je ravno tako veliko kompleksnosti. Veliko sem se naučila o financiranju te industrije, o filmski industriji, o avtorjih, o piscih scenarijev in tudi o čezmejnih vprašanjih. Vsa ta vprašanja treba še vedno eh, rešiti. Potem pa imamo še akademski pristop, ki vse postavi na glavo. Zato imamo na tem področju še veliko dela v našem odboru. Julija je tukaj, ki dela tudi v odboru za pravne zadeve, ki nam lahko pove, da pri, se pripravlja predlog za, o intelektualnih pravicah. Pripravljen bo do januarja. Vidim, da prikimavate. S tem zadevami se zavlačuje. In verjetno je bolje, da stvar premislimo, namesto da prehitro pripravimo zadevo na vrat na nos. Januarja pa bomo verjetno dobili predlog. Pa četrtek do povdne bo naslednja seja. Sama ne bom prisotnja, nadomestni član bo prisoten v našem imenu. Zelo pomembno je, da naš odbor sodeluje, da poslušamo vse komentarje in da tudi sami prispevamo in da odigramo aktivno vlogo pri tej reformi. Ima kdo kakšno drugo pripombo? Želi kdo kaj povedati, Julija? Želite kaj dodati? Rada bi dodala, da imamo sestanek v četrtek do polnje, kjer bomo govorili o svobodi panorame. Upam, da bo kdo lahko sodeloval, tudi sama bom morala oditi zgodaj sem pa edina predstavnica zelenih glede časovnice. Ne vem, če je tukaj predstavnik komisije. Mislim, da ne. dobro bi bilo, da slišimo od komisije, kakšna je časovnica, čeprav sem danes slišala, da bo predlog pripravljen do januarja. Zagotoviti moramo, da imamo tam predstavnika vsake bližne skupine. Lahko za to poskrbi sekretarjat, prosim. Vem, da se kolege zanima za to po področje, še posebej, ker gre za vprašanje panorame, ki je zelo pomembna zadeva. Zato bi bilo dobro, da je veliko kolegov prisotnih v četrtek, pa nažalost moram sama oditi na Škotsko v Glasgow. Sestanek je bil najprej načrtovan za sredo, potem pa so ga preložili na četrtek. Če se strinjate, lahko gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. še poročilo druge delovne skupine, imamo tudi poročilo o tjulnih. Ok, Mr. Schwab, there we go. Can I hand it over to eh, you, Andres? Thank you. Aha, gospod Schwab. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Pozola, ki je zelo aktiven na tem področju, me prosil, da vam poročam o tej zadevi, o trialogu, ki je potekal prejšnji četrtek. Povedal mi je, da nam želi sporočiti, da je v četrtek bil trialog in da so spogajani zaključeni. To področje je zelo omejeno, zato so zaključili s pogajanji in pravi, da je prepričan, da bomo v sredo dobili dobre novice od sveta. Gre samo za prenos razsodbe Svetovne trgovinske organizacije, ki jo mora Evropska unija prenesti v zakonodajo. Gre za sporazum z STO, zato, da bi se odpovedali izjemi. Zaradi tega pa moramo sprejeti nov seznam kriterijev za uporabo in trgovanje z proizvodi iz tjulnov, ki jih uporabljajo inuiti in eh, drugo prvobitno prebivalstvo zato, da lahko preživijo in zato, da podprejo svoje preživetje. O tem smo že razpravljali leta 2008 v Evropskem parlamentu. Tukaj ne gre za vsakodnevno življenje prvobitnega prebivalstva, ampak prodajanje teh proizvodov na trgu. In s podporo STO-ja in eh, s potrditvijo sveta bo to omogočeno. Najlepša hvala. Thank you, Andres. Najlepša hvala. Andres, želi še kdo kaj dodati? Ta sporozum je zelo dober. Jutri bo do to obravnavali na Koreperju in če bo sprejeto, bo to obravnavamo julija. Gre torej za zelo hiter postopek. In pravijo, da se sporozum sprejme zaradi zelo omejenega časa in roka glede sporozuma z STO. Če nihče nima, eh, no. Bene pripombe bomo sedaj prekinili do 15 do 4 za glasovanje. Kajti glasovanje je načrtovano za 15 do 4 in počakati moramo seveda, da vsi pridejo na sestanek odbora. we sort of start? Lahko začnemo. Bear with me, colleagues, we're right in the middle. Ravno na sredini trialoga o telekomunikacijskem trgu smo, vendar pa se še nismo dogovorili o neutralnosti spleta v zvezi s potrošniki. Mislite, da nas je dovolj, da lahko začnemo s glasovanjem? Najlepša hvala, Catherine in vsem ostalim, ki ste me nadomestili. Torej, glasujemo o zmanjšanju emisij onesnaževali iz cestnih vozil. Gre za mnenje Roze, Tun und Hohenstein. Začeli bomo s predlogom sem številka 41, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44, 42, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani. Sprijeto. 1 za, proti, vzdržani. Sprijeto. Predlog smo imeli številka 45 za, proti sprejeto. Z ustnim almajem 46 za, proti držani. Zavrneno 47, z ustnim almajem za, proti držani. Sprejeto. 48 za, proti držani. Zavrneno 49 za, proti vzdržani. Zavrneno 50 za, proti se pravi, čujem 51 za proti zdržani, zavrnjeno 52 za proti, 52 za proti zdržani, zavrnjeno 53 za. 53 je za, proti zdržani. Severina. Se pravi, če jim gre za 53 in 54 skupaj, ker sta identična. 50 je številka 7 za, proti, držani, sprejeto, 55 za, proti, držani, zavrneno, 56 za, proti, držani. To bomo preverili. Thank you morning. Okay? No card then. Alright. And you're again. Okay? Vi ste proti torej. 12 proti, 6 za. Zavrnjeno. Naslednji. Kompromis 2 za, proti, zdržani. Sprijeto. 58 za, proti, vzdržani, sprijeto, 59 za,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 the same majority. Torej, enak rezultat. 12 proti, 7 za, 62 za proti, zdržani, zavrneni, 63 za proti, zdržani, zavrneno, 64 za proti, zdržani, zavrneno, 65 za proti, zdržani, zavrneno, 11 za proti, zdržani,

je brez predmeta 20, 63, 74 za proti zdržani. Sprijeto. 75 za proti. Aha, ta odpade. 75. predlog je brezpredmeten. Prezim je številka 20, da je za predlog spremembe številka 20 na strani 8 na vrhu. Za, proti, držani, zavrnjeno. 21, 22, 23, 26 in 29 so bili umaknjeni. Torej gre za predloge spremenjega gospe Grapini. Vsi so bili umaknjeni. Torej, 24 do za, proti, držani, sprejeto. Bomo vseeno preverili. Okay. Passed by one vote. Torej, sprejeto. 25 za, proti, zdržani, sprejeto. 26 pade 27 za proti izdržani sprejeto. Želite preveriti predsednik številka 27? Lost. Oh. Uh, no, no, no, no, one vote in favor, pass. En glas več, torej sprejeto. 32 za, proti, zdržani, sprejeto. 33 je brez aha, predmeten. 33 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Prezmešljika 2, kdo za, proti, zdržani. Preverili bomo. Sorry, that has passed. Yeah. Prejeto. 34 je brezpredmeten, 35 in 36 za, proti, zdržani. Zavrnjeno, 3 za, proti, zdržani. Sprejeto, 37 za, proti, zdržani. Zavrnjeno, 38 za, proti, zdržani. Zavrnjeno, 39, tukaj ne bomo glasovali, 4. Aha. Končno glasovanje. Glasujemo poimensko. Pass by 20. 20 za 9 proti, čestitke. Najlepša hvala.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 Okay, to update colleagues, um, we are waiting. Spoštovani kolegi, čakamo, da pride pripravljalka mnenja. Torej, kolega ni, da bi nam poročal o Baltiku. Andreas, lahko vi poročate o proračun za leto 2016. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Torej, paziti moramo na to, da razprave vodimo tako dosledno, da lahko tisti, ki smo pristojno, spremljamo vse te razpravo. O tem bomo naslednjič lahko še glasovali na sej koordinatorjev. Kolegice Galpelče še ni, ker eh, je imela zamudo, prihaja nam z letalom, ki ima zamudo. Zato lahko sam predstavim na kratko nekaj točk v zvezi s proračunom za leto 2016 in to bom storil po angliško, ker sem tudi ta dokument dobil v angliščini. Gospa Pelc pravi, da smo na, v drugi fazi za proračun za leto 2016. Zelo je zadovoljna, da lahko danes predstavi drugi odstutek, eh, osnutek in da pregleda vse predloge sprememb imamo številke, ki smo jih dobili od komisije, nas smo tako temeli na teh številkah. Imamo proračunske vrstice, ki zadevajo imko in te so doživele rast, kar je zelo pozitivno. Notranji trg je osnovnega pomena in tudi prioriteta, kot tudi ključna prioriteta za spodbojne gospodarske rasti po celi Evropski uniji. Zato moja politična skupina še vedno zagovarja in zahteva eh, zelo strogo upravljanje in nadzor proračuna kot ključni motor za gospodarsko rast. Notranji trg in naše proračunske postavke morajo biti ključni element za spodbujanje zaupanja potrošnikov v bolj transparentni trg. Komisija je objavila številke, ki jih lahko spremimo glede tega. V mnenju gospe Galpelč piše, da potrebujemo uravnotežen proračun za to, da zagotovimo delovanje carinske unije, da se uspešno borimo proti ponaredan goljofijam. Pozdravlja porast eh, proračunskih sredstev kot tudi zahteva, da se zastavljene postavke ohranijo. Imam pa tudi določene ukrepe za proračunski forum. Naša prevlaka mnenja meni, da bo to vprašanje pomembno za vse, ker se vsi zavedamo tega, kako zelo pomembno je, da financiramo forum o notranjem trgu, kjer se deluje predsedstvo komisije in Evropski parlament jasno pa je, da je organizacija stotstotno v rokah Evropske komisije. Pripravljaka mnenja povdare, kako zelo pomemben je ta forum, zaradi tega, ker združuje državljane, deležnike, podjetja, organizacije potrošnikov in predstavnike vlad, kot tudi evropskih inštitucij. Vsi se zauzemamo za prenos zakonodaje na področju notranjega trga. Pripravka mnenja pravi, da je to zadnje pripravljeno leto, zato moramo pripraviti zakonodajni predlog, zato da zagotovimo kontinuiteto tega pomembnega foruma za notranji enotni trg. Pripravka mnenja tudi povdarja pilotne projekte. Mi smo priporočili, da bi financirali pilotni projekte projekt, ki se imenuje izobraževanje potrošnikov, kar tudi vključuje kampanje za izobraževanje in informiranje potrošnikov in podjetij, kot tudi elektronskih trgovinskih spletnih portalov. Ta predlog bo še predmet razprav s kolegi. Glede na to, da še nimamo veliko materijala za ta projekt, eh, Tudi prevladka mnenja poziva komisijo, da predstavi sedanje stanje v komisiji. Prevladka mnenja prosi tudi predstavnico komisije, da upošteva naše mnenje kot tudi mnenje poročevalcev v senci. To je komunikacija naše pripravljalke mnenja, to mi je sporočila, sedaj pa pričakujem vaše odzive. Najlepša hvala, Andreas. Poročevalci v senci, aha, vidim, da tukaj ni. Poročevalce v senci SD, koordinatorka pa je, izvolite, najlepša hvala. Rada bi se upravičila v imenu Marije Karvini, ker ni mogla ta teden v Bruselj, ker ima doma obveznosti, ki niso preložljive. Zato me je prosila, da jo tukaj zastopam. Želi sporočiti, da je zelo hvaležna za zelo konstruktivno sodelovanje s pripravljalko mnenja gospo Galpelc, ki je pripravljena sodelovanje zelo odprta. predlog mnenja je zelo dobra podlaga. Je tudi zelo celovit osnutek in na tej podlagi bomo pravili zelo dobro delo. Kolega Švapi je že omenil več različnih vidikov. Gospa Grapini bi rada tudi povdarila proračunsko vrstico za pilotni projekt ko gre za izobraževanje potrošnikov in podjetij na digitalnem notranjem trgu. Gre za zelo dobro idejo, ki je zelo dobra podlaga za projekt, ki ga imamo za letošnje leto o izobraževanju potrošnikov malih in srednje velikih podjetij na področju e, internetnega poslovanja, e-trgovin in tako dalje. Gospa Grapinirana tako meni, da bi lahko k temu mnenju dodali samo nekaj podrobnosti in da je mnenje gospe Kalpel zelo dobro, celovito, da bi lahko vključili nekaj malenkosti, vendar pa smo s tem osnutkom. Mi socialdemokrati zelo zadovoljni. Lepša hvala. Thank you, Evelyn. Hvala, Evelyn. Sedaj pa IKR. Dan do dne poročalce v senci, za IKR. Hvala lepa, predsedujoča. Sem ravno kar uspel priti, še pravočasno. No, gledajte, nasplošno je ta predlog v redu in poročalec je opravil dobro delo, ampak imam pa tukaj dilemo. naša delegacija. Eh, ponavadi meni, da moramo znižati druge stvari, če želimo imeti nove pilotne projekte in druge projekte. No, ta predlog pročvake je dober in mislim, da je poskušala tukaj podpreti realno gospodarstvo. MSP je torej, poskušala pospešiti gospodarsko rast preko uh, te rasti oziroma delovnih mest. Mislim, da se tukaj vsi strijamo, zato da potrebujemo več um, sredstev za ukrepe za notranji trg, sploh za izvrševanje, naprimer. Tukaj mislim, da moramo to storiti, torej vložiti več sredstev. Ampak, um, če bomo to storili, pa moramo druge stvari potem znižati po postakah. Tukaj v tem um, osnutku tega ne moramo storiti, ker vsak odbor pač govori za svoje področje, torej to ne bo šlo. Ampak, um, torej to je kot nekakšna varovaka. Mi smo za to, da um, podpremo to mnenje in bomo konstruktivni in bomo tudi popravili par predlogov ampak potem pa gledajte, eh, moramo pogledati vse eh, strukture v proračunu EU in eh, torej več denarja nameti za notranje trg in druge postavke nekoliko znižati. Hvala, sedaj pa Dita, v imenu Alde. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj povem to, kar sem že podala prejšnji mesec. To mnenje mi je zelo všeč in se strinjam s tem mnenjem. Bo tudi predložila predloge sprememb iz prejšnjega mnenja. Sedaj pa še pilotni projekti. Upam, da bodo tudi druge skupine to podprle in tudi obvestile svoje um, kolege iz Bora za proračun, da to podprejo med proračunskimi pogajanji, uh, torej ko bo govorila o um, tem svežno TTIP. Hvala, Dita. Nihče drug se ni prijavil med pročevalci v senci. Zeleni, GUE, FDD nimam imena, ampak uh, eh, povedite, oziroma, ja, kdo želi besedo roza, prosim. Hvala lepa. No, porčevalci v senci so dobro sodelovali, pa tudi vsi drugi, mislim, da smo dobro sodelovali, se strinjam uh, s tem. Naj pa povem še nekaj drugega, dve pomembni točki za me. Uh, mora poskrbeti za to, da bo za um, OZR za dosti sredstev. Torej se daje veliko pritiskov v to smer, torej, da bi začelo to končno delovati. Mar si kdo se spraševal, ali bo za dosti sredstev za ta instrument. Tukaj moramo biti zelo pozorni. Potem forum za notranji trg, ta je tukaj, to je mislim, da dobro. Zato bi vas vse spodbudila k temu, da se udeležite uh, priprav, preden to komisija potem sama napravi, še enkrat sama. Mislim, da se moramo tukaj v parlamentu sretočiti na enotni digitalni trg. Potem pa še nekaj. Usposabljanje in pa izobraževanje, učenje in tako dalje. To je mislim, da sedma točka. Torej ta forum za enotni trg mora tudi ukrepiti pritisk s tem v zvezi. In sam dogodek je v bistvu informacijsko orodje oziroma dogodek ali pa promocija notranjega trga in vsega, kar je s tem povezano. In potem še kot zadnje, morda bi, bom razmislil, ampak med pripravo predloga sprememb morda bi dali več sredstev na voljo za informiranje kot tako, torej informiranje in promocijo enotnega trga. Kajti mislim, da državljani niso zaveščeni glede enotnega trga, ne vedo veliko glede instrumentov, imamo naprimer solvi v proračunu, to, ampak po drugi strani pa ni veliko sredstev in ni veliko sredstev za promocijo solvita. Torej, malo evropskih državljanov uporablja te instrumente, ki pa vendarle so na voljo na notranjem trgu. Tudi naprimer spletne strani, inform, informativne strani in podobno bi lahko bolje promovirali po našem mnenju. In mislim, da je prav, da opozorimo tudi na to ob tej priložnosti. Hvala. Hvala lepa. Roza, kaj pa drugi? Bi še kdo besedo? Ne? Nihče ne želi besede? Komisija ste tukaj, ja, prosim, kar povete. Oziroma, poročevalka je prišla. No, pa ko me še komisija in ko se poročevalka usede, gremo še. Ja, tako jo hvalimo, da je kar prišla. Ja, odlično. Komisija, prosim. Najlepša hvala. Rad bi se opravičil v imenu gospe Šaube, ker je zadržana. Mislim, da bom kar nekaj ljudi tukaj osrečil s tem, da vam povem, da bomo forum o notranjem trgu združili s tednom za mala in srednje velika podjetja. Da bi lahko povečali tako razširjene informacije in tudi razprave je, da bomo poiskali sinergije med obema področjima. To pomeni, da bomo tudi na področju proračuna našli sinergijo in da bomo lahko sprejeli tudi odločitve. Z našega vidika sedaj ni potrebe po novi pravni podlagi, kajti v tem trenutku kaže, da bomo z obstoječo podlago lahko ohranili forum s tem, da integriramo to področje z okvirom za majhna in srednje velika podjetja, zato da bi lahko združili del DG Markt in DG Enterprise tem bomo dobili veliko koristi in to bo pozitivno vplivalo tudi na forum o enotnem digitalnem trgu. Hvala. Hvala. Sedaj pa kar poročevalka, prosim. Um, upam, da niste imeli preveč težav med uh, vašim zelo potovanjem. Hvala lepa. Se opravičujem, ker sem zamudila, ampak let izmuja več kot uro. Res ni bilo prav prijetno ampak kakorkoli že. Hvala lepa vsem, hvala vsem poročevalcem v senci za sodelovanje pri tem delu. Hvala, da ste mi pomagali pripraviti to mnenje. Mislim, da smo odlično sodelovali, skupaj smo se skozi razmišljali, kaj storiti in mislim, da lahko še ukrepimo skupno stališče. Žal mi je, da slišim uh, to, kar pravi komisija namreč ukrepi glede forma za notranji trg bodo prekinjeni oziroma um, bodo sedaj spremenjeni. Bomo videli, kako je to vključiti ukrepe glede MSP-jev. No, pa kakorkoli že, zelo pomembno je, da so prioritete prave, na pravih mestih, kajti vsi ukrepi so zelo bistveni in je pomembno, kako gledamo na vse te ukrepe. Ne gre tukaj samo za MSP, ampak tudi za potrošnike, naprimer, potem za velika podjetja in podobno. Upam, da ta forum za enotni trg in pa poročilo um, vse to, da bo ustrezno uravnoteženo. Sama lahko obljubim to, da bomo vse skozi te projekte spremljali, tako da ne bomo na kaj pozabili da bo torej vse vključeno v te ukrepe. Želimo čim več vključiti v nov predlog. Se še enkrat opravičujem, ker sem zamudila, ampak hvala lepo sem. Komisija želi še enkrat beseda, prosim. Äh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne vem, mogoče sem se napak izrazil. Forum o notranjem trgu bo še vedno obstajal, iskali bomo samo notranje sinergije znotraj proračuna s politiko o majhnih in srednjih velikih podjetjih. Seveda imam prevelika mnenja prav, da ni vse, kar je na notranjem trgu, stvar majhnih podjetij. Gre za to, da iščemo sinergije na področju proračuna, kot tudi glede vsebine, zato da bi lahko okrepili forum. Ne gre za noben namen, da bi ukinili forum o notnem trgu. Mislim, da je prišlo tukaj do nesporazuma. Najlepša hvala. Okay, thank you. V redu, hvala za to pojasnilo. Ja, gospod Gepard. Bi lahko tudi sama dodala pripombo, najlepša hvala za pojasnilo Evropske komisije. To je zelo pomembno. Rada bi upozorila tudi na to, da je ideja o forumu prišla iz Evropskega parlamenta. To omenjamo tudi v poročilu kolegice Tonon Hoenstein. Najlepša hvala, Roza, da si to tudi vključila. In želeli bi si, da bi vključili Evropski parlament tudi v priprave, ne pa, da lahko na koncu samo pošljemo osebo ali dve, na končni dogodek, ampak da bi lahko tudi sodelovali pri pripravah. To bi bilo zelo lepo. Roza, popolnoma se strinja z vami. Komisija, ravno kar ste prišli, bi še kaj dodali. Uh, malce zgodni smo bili s to razpravo. Uh, ste pa ravno kar prišli, torej nekaj časa nam še ostaja. Če ste zmanjšali mobilnost, je potem nemogoče priti v parlament, nekje, ne vem, kje se mora pustiti avto. Ja, tudi pročaka me na težave z vožnjo, vsi imamo težave, ampak kakorkoli že, imate par minut, kar povete. Ja, če prav razumem, ste se že pogovarjali o tem. Um, kako bo oblikovana ta proračunska vrstica. Tukaj proračujemo različne možnosti, ampak sedaj imamo novo situacijo. Prejšnji GD uh, eh, Market uh, se je združil z GD Enterprise. Torej, to je združeno in sedaj imamo nove možnosti. Kar pomeni, da lahko na različne načine zagotovimo ustrezno podlago za forum za enotni trg. In to mislim, da je pravo sporočilo, mislim, da se tega želite slišati tudi vi. To je pomembno tudi za nas, kajti prav je, eh, da podarimo zelo pomembne eh, pozitivne rezultate iz preteklosti. Prej, ko sem prihajala sem, sem tudi izvedela, da je gospa Gepard eh, dejala, da je parlament vključen v ta forum za enotni trg že zadnjič smo bili uspešni, seveda se lahko še kaj izboljša, tudi Viki Forte je bila tam in pa drugi parlamentarni poslanci so sodelovali in na vsak način pozdravljam to sodelovanje. Mislim, da bomo imeli še nekaj delavnic eh, s tem v zvezi in še kakšen večji dogodek v naslednjem letu. Nizozemsko predsedstvo mislim, da bo pripravilo takšne dogodke. Eh, tudi različni poslanci pripravljajo dogodke oziroma delavnice in marsikdo se zelo zanima za to temo. Hvala. Ja, vsi smo tukaj zelo podpirali ta forum za enotni trg. Želimo se videti to tudi v prihodnosti. Vi ste govorili o sinergijah in pa o priložnostih. Prav je, da se vsi ažuriramo glede novih informacij. Hvala lepa za te zadnje informacije. Vi še kdo želi besedo? Ne. Uh, V redu, torej še enkrat, to je prva razprava, ruh za užito predlogo sprememb je 14. juli do 12. in potem bomo obravnavali med majem 30. Um, septembra in potem še glasovali v Enko 3. septembra. Torej, to bo časovnica in s to točko lahko zaključimo. In v bistvu je to že konec današnjega druženja. Bi še kdo kaj dodal? Potrazno? Ne. Rede samo še nekaj. Naslednji um, sestanek bo 15. julija ob 9. in uh, to je vse zaenkrat. Hvala lepa.